distribucija filmov širom Evrope. Hvala, gospa Kosta, za to dodatno informacijo za kolege. Zdaj pa naslednje obvestilo po tem, ko sta Pablo Iglesias in Fernando eh, Maura Barandiaran odstopila, ugotavljamo, da je v skladu s poslovnikom njun eh, sedež eh, prostor 18. oziroma 25. novembra in seveda bomo ustrezno tudi obvestili.